strjena. Naše zasedanje se nadaljuje jutri, 11. marca 2010 od 9. do 13. ure in od 15. ure do 17. ure. Dnevni red je objavljen na spletni strani parlamenta in s tem je zasedanje zaključeno. Hvala lepa.